Eh, izvršnega direktorja. Danes bo z nami gospod eh, Garkov. Prisluhnili mu bomo. Osnova za to je eh, člen 18 uredbe o agenciji za informacijske tehnologije. Tam piše, da kandidat, preden je imenovan, mora biti povabljen v odbor Evropskega parlamenta, ki je pristojen za to in odgovarjati na eh, vprašanja članov. Potem Evropski parlament eh, sprejme mnenje in eh, upravni odbor mora obvestiti Evropski parlament o načinu, kako se je mnenje Evropskega parlamenta upoštevalo. To mnenje mora veljati za osebno in tajno do imenovanja kandidata, gospodu Garkovu čestitam za to, da je bil imenovan za kandidata. Je že z nami, gospod Garkov? Počakati ga moramo. Well, okay. Please take your seat. So this Prosim, usedite se, gospod Garkov. In to je tudi razlog, da je gospod Garkov, ki mu čestitam, prišel danes v naš odbor. Postopek bo naslednji. Gospod Garkov bo dobil 5 do 7 minut, da predstavi svojo izjavo. Potem bomo imeli prvi krok eh, vprašanj za poročevalca gospoda Kuelja in koordinatorje. Vsak bo imel na voljo dve minuti, da postavi vprašanje. Gospod Garko pa bo eh, dobil potem 5 do 7 minut, da odgovori na eh, prvi krog vprašanj, potem bomo začeli še z drugim krogom in gospod Garko bo spet imel možnost, da odgovori na zastavljena vprašanja. Podobno uh, je bilo, ko smo imeli tukaj v odboru Libe ko, kandidata za izvršnega odbora za uh, urad za podporo azilu. In na koncu eh, glasovanj eh, se, se bo odbor sestavil za zaprtimi vrati in eh, bomo videli, ali bomo podprli stališče koordinatorjev, potem bomo to posredovali eh, gospodu Šulcu. Pred seboj imate življenje pis in pa motivacijsko pismo gospoda Garkova. Imate tudi kopijo uredbe o agenciji in pa upis člena 17 eh, funkcij in pa pristojnosti izvršnega direktorja. Eh, gospod Garkov, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani člani. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj, da imam priložnost, eh, da predstavim svojo vizijo za Eh, to novo agencijo, ki se ukvarja z upravljanjem obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Mm, ta agencija je zelo pomembna in tudi eh, zanimanje za njo kaže na to. Eh, v Evropi imamo skupne politike na področju varnosti in pravice in treba je izboljšati koordinacijo med državami članicami, da se bodo bolj učinkovito ukvarjali z izzivi eh, nezakonitega priseljevanja, terorizma in pa z drugimi izzivi. Eh, Naprimer s eh, trgovanjem z ljudmi, to so tudi pomembne teme za Evropski parlament. Evropski parlament, svet ministrov in pa komisija se odločita o politikah in uredbah na tem področju. In v tem smislu je ključno vprašanje, s katerim se sooča agencija, kako vzpostaviti in pa ohraniti skupne standarde in tehnološka urodja za podporo učinkovitega izvajanja teh politik. Zato je uh, končni cilj agencije, da bo vse čas uh, povečevala dodano vrednost eh, za vse uh, akterje. Agencija bo zagotavljala tudi uh, tehnološka orodja in pa storitve, ki bodo uh, povečali sodelovanje med državami članicami na tem področju. Logično vprašanje bo, kaj uh, je treba še narediti za to, da bo agencija uh, ta izziv izpolnila. Za me uh, je. Uh, odgovor v šestih točkah, ki sem jih eh, tudi zapisal v svoj program. Eh, morali bomo pregledati obstoječe informacijske sisteme. Eh, zato bomo dali na voljo vse ustrezne vire, da bomo zagotovili vzdržnost naših sistemov. Agencija bo morala slediti najvišjim standardom varnosti in zaščite podatkov glede na občutljivo naravo informacij in podatkov, ki jih ti sistemi zbirajo in ohranjajo. Tretjič, agencija mora postati center odličnosti. Tukaj bomo vse čas eh, nadzorovali orodja, ki jih uporabljamo, naprej jih bomo razvijali in jih bomo tudi prilagajali eh, razvijajočim se potrebam držav članic. Eh, to bomo dosegli tudi prek stalnega dialoga z vsemi vključenimi stranmi. Agencija mora razviti tudi eh, določene sposobnosti, ko gre za upravljanje programov, za raziskave in razvoj, za prenos tehnologij in tako naprej. Ko bomo imeli vse te sposobnosti, vso to znanje, eh, bomo eh, lahko zagotovili dodano vrednost. Najprej s tem, da bomo prevzeli odgovornost po določenih Eh, političnih odločitvah eh, za implementacijo novih eh, storitev. Drugič pa s tem, da bomo proaktivno podpirali države članice, da bodo najbolje uporabljali te obstoječe sisteme. Agencija ne more in ne sme delovati izolirano. Zato bo sodelovala tudi z drugimi agencijami, naprimer s Frontexom, Europolom in EASom. In to sodelovanje bo temeljilo na izmenjavi izkušenj in znanja, pa tudi inovacij in prispevkov glede uporabe novih tehnoloških platform in pa rešitev na področju varnosti. Agencija bo eh, sodelovala tudi s specializiranimi telesi, naprimer z ENISO. Na ta način bomo zagotovili, da se bodo uporabljale najboljše prakse eh, in postopki. Eh, še posebej, ko gre za varnost in varstvo podatkov eh, in druge podobno občutljive teme, spoštovani člani. Ta agencija je nov organ in nekaj časa bo trajalo, da bo postala popolnoma operativna. Eh, v kratkem času pa so ključne prioritete za agencijo naslednje. Namreč, da uspešno prevzamemo sisteme za uh, vizume, potem uh, eh, SIS-2 po marcu 2013. Morali bomo vzpostaviti tudi nek okvir upravljanja, organizacijsko strukturo, da bomo lahko tudi primerno nadzorovali uh, tveganja in pa uh, postopke. Uh, pa tudi osebje bo pomembna tema na začetku. Agencija. Eh, bo delovala okrog glavnih načel. Integriteta je eno takih načel. Zagotoviti bomo morali, da bo agencija najbolje uporabljala že obstoječe izkušnje, znanje, človeški kapital in pa investicije držav članic. To bomo še razvijali. Potem bomo sprejeli okvir za uh, uh, zdravo upravljanje in pa za finančno upravljanje. Transparentnost bo tudi pomembna. Uh, Vedno bomo eh, odprto komunicirali z vsemi akteri, ki so povezani z agencijo, vključevali jih bomo eh, tudi v naše dejavnosti in pa v razvoj agencije. Potem si želimo prave eh, organizacijske strukture, pravo upravljanje in prave ljudi. Ves čas bomo to še naprej razvijali, da bomo na ta način zagotovili kontinuiteto storitev in da bodo države članice imele na voljo vse te storitve vso svojo energijo bom eh, vložil v to, da zagotovim, da bo agencija eh, zavezana temu, da eh, bo zagotavljala stroškovno učinkovite rešitve. Poleg tega bo zagotavljala dobra povračila glede na naložbe. Želeli bi si proaktivnega izvajanja evropskih politik na področju varnosti in notranjih zadev. Kot izvršni direktor bom zagotavljal tudi eh, eh, stalen dialog z Evropskim parlamentom, komisijo in pa z upravnim odborom. Gospe in gospodje, eh, pričakovanja od agencije so zelo visoka in agencija bi jih rada izpolnila na učinkovit način. To bo zelo pomembno za to, da bo agencija eh, zagotavljala rezultate in dodano vrednost, ki se pričakuje od nje. Zato, da bo agencija uspešna, potrebuje močnega voditelja, ki bo vodil agencijo tako na operativni ravni, kot tudi na strateški ravni. Prosim, zagotavljam vam, da bom kot izvršni direktor se posvetil uh, vzpostavljanju najvi, najvišjih standardov delovanja agencije. Zelo vesel sem tudi, da je uredba za ustanovitev agencije. Uh, zagotovila tudi neposredno povezavo izvršnega direktorja z Evropskim parlamentom. Zato upam, da bom lahko poročal uh, temu odboru še v prihodne o delovanju agencije in pa o napredku. Prepričan sem, uh, da bo ta nova agencija in ta nov projekt prinesel eh, veliko dodano vrednost evropskemu projektu. Najlepša hvala in z veseljem bom odgovoril na vprašanja. Hvala. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Najprej bo besedo dobil gospod Koeljo. Mislim, da ne bosta potrebna dva kroga vprašanj, zato bomo imeli samo en krog. Gospod Koeljo pa je prvi na vrsti. Izvolite. Eh, kolegas, je desta Hvala, rad bi vas spomnil da je ustanovitev te agencije za upravljanje sistemov informacijske tehnologije bil odgovor na prošno Evropskega parlamenta. Parlament je menil, da je to najboljša rešitev za upravljanje takih sistemov. Zelo eh, sem vesel in čestitam Evropski komisiji za hitrost, s katero se je odzvala na to in s katero je tudi izbrala kandidata za mesto izvršnega direktorja. Ta hitrost eh, je nekaj, kar si je parlament izredno želel. Nismo hoteli, da bi imeli neko dolgo obdobje umestnega upravljanja, preden bi dobili oziroma začasnega vladanja, preden bi dobili uh, izvršnega direktorja. Čestitam gospodu Garkovu. Rad bi mu povedal, da ima uh, zelo impresionanten uh, CV glede informacijskih tehnologij. Zdi se, da ima vse potrebne izkušnje in vsa potrebna znanja, da bo dobro upravljal svoje delo. E, zdi se, da nima uh, posebnih izkušenj na področju varstva podatkov. Način oziroma namen agencije je predvsem tehnične narave. Eh, vendar pa ta agencija nima pristojnosti, da sprejema nove odločitve o novih sistemih. Zakon to jasno določa. Vzpostavljanje novih sistemov se mora zgoditi prek eh, Eh, po zakonodajnem postopku, torej s soodločanjem Evropskega parlamenta. Gospod Garkov se mora tega zavedati. Zavedati se mora tudi interoperabilnosti med sistemi. In če zakon prepoveduje to interoperabilnost, obstaja tudi možnost pilotnih projektov, ki z tehničnega stališča Eh, lahko ustvarijo neko interoperabilnost. Parlament je bil proti temu, ker eh, to nasprotuje načelu varstva podatkov. Mi želimo okrepiti varstvo podatkov. Vi, ki boste odgovorni za uh, to, eh, te sisteme morate zagotoviti, da bo eh, omrežje zaščiteno, da, bo, eh, da bodo podatki varni pred grožnami oziroma tveganji. Zato me zanima, če nam lahko poveste kaj o svoji zavezanosti tej zahtevi varstva podatkov. Temu mi vedno pripisujemo veliko pozornost in upam, da boste tudi vi to upoštevali. Hvala, zdaj pa gospod Busutil. Gospod Albrecht. Much, and, uh... Hvala lepa in uh, hvala za vašo predstavitev. Mislim, Eh, da je večina točk, ki sem jih želel omeniti, že povedal gospod Koeljo, eh, jih je predstavil. Eh, želim pa zlasti povdariti, da bi agencija morala delati tudi na načeljih, ki so pomembne za varovanje podatkov. Potrebno je zagotoviti, da se minimalizacijo eh, uporabe podatkov zagotovi eh, tudi v okviru Evropske unije in to mora ustrezati pač načelom, ki veljajo znotraj Evropske unije. Dans les fonctions euh, que vous allez occuper. Oui, voilà. Ja, in eh, seveda vam želimo vse dobro za vaše nove naloge. Čestitam vam, da ste bili izvoljeni za to funkcijo. E, mislim, da bodo pripravljalna dela zelo obsežna, vendar pa so že obrodila sadove e, in e, zato poročevalki za parlament zastavljam dve vprašanji. Najprej glede posnetka stanja, torej inventarizacije dosedanjega dela in sicer ste to prej omenjali. Eh, da želite povezavo z parlamentom še nadalje razširiti in tudi, kar zadeva države članice, imamo vprašanje, kako želite delovati v tej smeri in kakšna je izhodiščna situacija. No, kar zadeva nadaljni razvoj, eh, do sedaj ste si že ustvarili eh, pregled in kateri nadaljni razvoj vidite v odnosu do parlamenta držav članic in agencije. Hvala lepa. In sedaj bom besedo ponovno dala gospodu Garkovu. Hvala lepa. Hvala za vaša vprašanja. Um, varovanje podatkov je očitno v ospredju in tudi uh, predmet zaskrbljenosti mnogih. Kar se tiče dejavnosti agencije, vam lahko povsem zagotovim, da uh, bomo poskrbeli. Uh, da bo prišlo do fizične varnosti in varovanja podatkov. Um, agencija bo uporabila vse organizacijske uh, temelje in načela, da bo zagotovila, da bodo podatki, ki jih bo agencija uporabljala, varni in uh, bodo uporabljeni samo v zakonitih uh, eh, primerjih in uh, na osnovi uh, ustreznih zakonov. Gospod Kveljo je vprašal v o interoperabilnosti novih sistemov. Agencija je urodje, to vam lahko zagotovil, ki mora proaktivno eh, podpirati implementacijo in uspeh eh, politike eh, pri notranjih zadevah in pravosodju. Vse to mora ustrezati zakonodajnemu okviru. Lahko vam zagotovim, da bo agencija pri vseh svojih eh, dejanjih sledila tem okvirjev, kar se tiče eh, varovanju podatkov in minimizaciji podatkov. Ehm, lahko ehm, povem, da. Eh, se bomo eh, držali točno zakonov, eh, ki govorijo o tem, katere podatke se skladišči, izvira in tako dalje. Torej, agencija bo sledila vsem pravilom na tem področju, obenem pa menim, da je eden od prispevkov agencije, da tam, kjer mm, bo potrebno tudi navedla potrebo po določenih eh, eh, spremembah in to o tem obvestila vse pristojne, eh, da bo lahko prišlo do ustrezne uporabe podatkov strani pač sistemov, ki jih rabijo. Kar se tiče sodelovanja z Evropskim parlamentom, lahko rečem, da je agencija nova organizacija in odnos Eh, te vrste eh, je nekaj, kar potrebuje eh, tem, dobre temelje in primern razvoj. Kot izvršni direktor bom poskrbel za to, da bom poskrbel za to, da bo parlament vsele imel dober pregled glede različnih dogajanj v agenciji, pri različnih eh, eh, dejanjih in nalogah agencije. Agencija eh, mora pa tudi opraviti to, kar se pričakuje od nje in sicer na učinkovit način izvajati politiko na področju notranjih zadev in pravosodja vse države članice morajo biti zastopane. Um, in kar se tiče eh, trenutnega stanja, lahko rečem, da eh, sem prepričan, da bo odnos eh, z državami članicami uspešen in agencija se bo ustrezno tudi razvijala v prihodnje. Uh, gospod Koeljo je želel nekaj dodati hvala lepa. Eh, hvala za odgovore in sem zadovoljen za njimi. Eh, želim pa ga opozoriti, da je bilo drugačno razumevanje eh, pri parlamentu in svetu glede sedeža agencije. Nismo bili zadovoljni z idejo, da imamo razdelitev med Estonijo in Francijo, zato vas opozarjam da pri financah eh, in eh, pri finančnih aranžmanih in proračunih, eh, ko bo treba pri agenciji opraviti razrešnico, da boste upoštevali stroške, administrativne stroške obeh lokacij v Franciji in Estoniji. Eh, kajti prepričan sem, da naš nadzorni odbor za proračun eh, bo zelo trd, kar se tiče eh, teh stroškov. To je samo pač opozorilo. Hvala lepa, gospod Koeljo. Bi želeli odgovoriti morda na to? Edino, kar bom na to povedal, torej najprej hvala lepa, gospod Koeljo, da ste me opozorili, ampak ena od najpomembnejših eh, prioritet agencije je, da bo upravljate zelo stroškovno učinkovito in bomo pri tem upoštevali eh, prav eh, finančne okvirje in se ustrezno tudi ravnali potem. Hvala, gospod Garkov. Koordinatori bodo še določili svoje stališče in odbor bo. Eh, na to odloči o tem kasneje danes ali eh, bo podprl mnenje koordinatorja. Hvala, gospod Garko, za vaše besede. I, uh, I Naslednja točka na dnevnem redu, to je zunanje meje. Mm, torej, sklad za notranjo varnost, zunanje meje in vizumska politika. Eh, gospod Marinescu še ni prisoten, opažam. In eh, ta točka dnevnega reda bi se naj začela ob 10.40. Zato eh, bom sedaj naredila kratek odmor. Do takrat, ko bo gospod Marinescu prišel.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 Okay. Dear colleagues, we have to start because we will have Dragi kolegi, eh, moramo začeti, kajti končati moramo pred enajsto, eh, ko bomo eh, prisluhnili predstavitvi prioritet ciperskega predsedovanja. Naslednja točka na našem dnevnem redu je predstavitev eh, osnutka poročila o skladu za notranjo varnost, zunanje meje in vizumska politika. Gospod Marinesko nam bo to predstavil in sicer bo eh, za policijsko stran to mm, predstavil eh, Eh, gospod Jakolino eh, danes popovdan in sedaj dajem besedo gospodu Marinesku. In potem eh, bo komisija in pa še svet podali prva mnenja in seveda tudi vi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Opravičujem se za to zamudo. Imel sem namreč predvideno neko drugo srečanje za ta čas. Eh, poročilo sodi med eh, štiri poročila, eh, ki zadevajo sredstva in dodelitev sredstev za področje meja, kar zadeva področje notranjih zadev in policijskega sodelovanja za obdobje 2014 do 2020. Skratka, za naslednje proračunsko obdobje. Vem, da poznate osnutek poročila, zato sem želel podariti samo nekatere stvari in sicer okoliščino, da potrebujemo uskladitev, kar zadeva zunanje meje, eh, dodelitev sredstev, ki jih Evropska unija pošlje državam članica, morajo biti ustrezno porabljena za povečanje stopne varnosti eh, meja. Eh, obstaja postopek, ki izhaja iz dialoga med komisijo in državami članicami. Eh, in eh, treba je po, natanko oceniti položaj na uh, uh, vsakem prehodu. Uh, ocenjujejo se ukrepi za povečanje varnosti, tako da bi tudi sredstva lahko bila ustrezno razporejena. Vendar pa nimamo nekega uh, minimalnega uh, nivoja, ki bi bil določen. Iz uh, tega razloga. Uh, so bili potrebni tehnični eh, dogovori med državami članicami, ki so eh, različni, kar zadeva eh, tehnično raven. Nimamo nekega minimalnega varostnega nivoja, ki bi bil dogovorjen. In mislim, da bi morala komisija na Eh, osnovi eh, šengenskega akija in šengenskega kataloga pripraviti predlog, eh, ki bi moral predvideti tako raven varnosti. Eden mojih predlogov se opira na alokacijo sredstev za posamezne države članice. Te vsote naj bi bile državam članicam dodeljene eh, samo potem, eh, ko se je začel ustrezen dialog, da bi se natančno vedelo, eh, kam je potrebno investirati denar. Dodana vrednost za evropski proračun bi se na ta način lahko povečala, pa tudi raven varnosti mejnih prehodov bi se lahko povečala. Nimamo dovolj časa, da bi se spuščali v podrobnosti, seveda pričakujem eh, vaša mnenja v zvezi s tem in pripravljen sem eh, na to odgovoriti. Hvala. Eh, hvala, gospod Marinesko. Oprostite, da sem malce pozen, ampak na svoji poti iz Frankfurta do Bruslja sem. Um, naletel na težave v prometu in sedaj je stvar komisije, uh, da bo povedala svoje mnenje. Gospa Pajk ima besedo. Hvala, uh, predsednik. Hvala, gospod Marinesko, za poročilo. Uh, kot, sem, kot je bilo rečeno, bo to eno od štirih poročil, o katerem boste danes razpravljali. In sicer gre za financiranje med leti 2014 in 2020. Odbor eh, i veda sta dva eh, sklada predvidena za migracije in za notranjo varnost. Eh, precejšnji zneski so predvideni za države članice, v okviru večletnega programa in eh, program eh, bo, kot je gospod Maresko dejal, eh, osnovan na dialogu z komisijo o politiki te razporeditve. Varnostni sklad je vitalnega pomena za šengensko področje in sicer za varovanje zunanih menja, da smo lahko vsi svobodni pri gibanju znotraj Evropske unije, šengenskih meja in varni pa tudi glede glede tretjih držav. In eh, sicer je treba odločiti, kako se upravlja s temi mejami in tudi, ki eh, ima pomembno stališče in eh, šengenski mehanizem je pomemben glede tudi evalvacije, tudi bomo prišlo do izboljšav pri evalviranju šengena in sklad za notranjo varnost bo tudi urejal zadeve na tem področju s finančne strani v svetu eh, bo tudi eh, prišlo do razprave o tem vprašanju in tudi svet bo nekaj povedal v zvezi s tem. Ampak, eh, gospod Marinescu, komisija pozdravlja vaše poročilo in za upoštevanje pristopa, ki sem ga tudi omenila. Horizontalne zadeve so pri tem pomembne. To bo verjetno prišlo tudi do verjava drugih poročilih. V instrumentu so predvideni določeni zneski in sicer e, to bi naj bili odstotki celotnega sklada, ki je na razpolago. E, gospod poročevalec je o tem govoril e, o tem zato, ker so zneski pravzaprav prepuščeni razpravi na drugačnih nivojih zneski za tranzitni, eh, tranzitno schemo za Litvani, Litvo in pa tudi za eh, sistem vstopa in izstopa. Eh, to je kalkulirano na osnovi potrebe tega programa. Drugič, poročevalec je podal vrsto pobud za ubeseditev specifičnih ciljev v svetu smo in tudi v komisiji smo tudi že govorili o kazalnikih in smo informirali tudi parlament o tem, da je treba še razpravljati s posameznimi državami, seveda tudi, eh, da pričakujemo razprave z eh, parlamentom v zvezi s tem. Predstavili smo tudi eh, razvoj eh, teh eh, kazalnikov in sicer eh, bi jih naj bilo devet. Eh, pobude, ki jih je dal gospod Marinas, za kazalnike bomo upoštevali v delu, eh, ki ga opravljamo v zvezi z delavnicami, ki jih predvidevamo v oktobru. Parlament bomo tudi povabili na nje. Gospod Parinesko je tudi govoril o eh, časovniti sredno reč eh, ročnega ocenevalnega obdobja. V upravljanju zunanjih meja bo seveda treba, da bodo prispevale države tudi. Eh, srednjeročno poročilo bi naj eh, bilo pripravljeno hitreje, kot je bilo sprva mišljeno, eh, namreč, da bi tudi izvedeli več o spremembah in o rezultatih letega. Kar se tiče komentarjev specifičnih vprašanj, o katerih je govoril gospod Marinescu, moram reči, da je dal pobudo za kalkulacijo temeljnih zneskov za posamezne države, da bi naj to uh, izhajalo iz. Uh, eh, Znesko iz leta 11, eh, 12 in 13. Od 2010 do 2012 obstojajo izhodišča, ki bodo potem eh, dala napotke za 2000. 2013. Predvidevamo, da bi naj bili osnovni zneski eh, objavljeni v temeljnih aktih, eh, ki jih spreme svet in parlament, ne pa v eh, obliki izvedbenega akta, kot je reto poročevalec. Poročevalec je tudi govoril o pomembnosti, ki bi ga naj države posvetile nadzoru meja, šengenskih meja in hvala, da je poročevalec to tudi upošteval in da je poudaril pomen harmonizacije zunanjih mej, eh, upravljanja zunanjih meja. Mislimo, da je stopnja eh, standardizacije mogoče v praksi manj realistična, o tem je tudi um, poročevali z govorjo, ampak pomembno je, da vse države članice upoštevajo šengenski aki in da bodo države prihodne lete v političnem dialogu tudi sodelovali. To bo pomemben element. Druga stvar, ki jo želim podariti, je, da pomembno pri upravljanju šengenskega prostora eh, je. Eh, upoštevati, da pač nekdanjih notranjih meja ni in eh, gospoda poročevalca prosim, da um, o tem tudi razmisli in uh, da uh, pre, pripravi um, spremembe pri predlogi spremembe 10 in 48. S tem se bom ostavila. Uh, še nekaj drugih stvari bi bilo treba uh, razjasniti, ampak eh, mogoče bo pač eh, v prihodnje še nekaj več časa za razpravo. Sedaj se pa obla, obračam na predsedstvo, gospa Floridis, eh, ki bo. Oprostite, to ni gospa, ampak gospod Floridis, ki bo spregovoril za predsedstvo. Hvala, predsednik. Hvala. Kar zadeva obravnavo eh, teh eh, štirih zadev na področju pravosodja in notranjih zadev, eh, je potrebno oblikovati specifično skupino za boljšo koordinacijo in zato, da bi se upoštevala povezava med štirimi področji. Potrebne so skupne referenčne točke in konvergence, kar zadeva sklad za. Um, zunanje meje in vizo. In tudi kar zadeva predlog za večletni eh, finančni okvir 2014-2020. Pogovori so se začeli že januarja 2012 in mi eh, smo zabeležili zelo zadovoljujoč eh, napredek. Bile so že tri obravnave besedila in ciprsko predsedstvo bo nadaljevalo za pogovori z Julijem v okviru pristojne delovne skupine in cilj je Eh, določiti stališča držav članic, izoblikovati strateško pogajalsko pozicijo eh, in mi eh, bomo v osnutku uredbe določili tiste točke, kjer obstajajo še divergence, bodi se politične ali tehnične med državami članicami. Cilj je, in to je neposreden izziv za ciprsko predsedstvo, Eh, da eh, sedaj pripravimo kompromisni predlog eh, sveta v naslednji fazi postopka soodločanja, kjer bo pomembna transparentnost v odnosih med državami članicami svetom in parlamentom, kar zadeva Eurosur. Eh, s tem eh, se je svet že ukvarjal, gre za kvalitativno kontrolo in nadzor meja v povezavi eh, z ustreznimi agencijami, ki imajo izkušnje, kot je Frontex. Now. Hvala, gospod Floridis. In sedaj imamo razpravo. Dve minuti dajem vsakemu časa, kajti deset, čez deset minut bomo imeli na to predstavitev prioritet novega predsedstva, torej eh, ciperskega predsedovanja. Zato eh, bomo sedaj eh, hitro šli skozi vprašanja. Gospa Keller, hvala, nisem prav razumela stališča predsedstva. Ni postalo jasno pravzaprav, kaj načrtujete, kaj mislite predlagati, kakšno je vaše mnenje o poročilu gospoda Marineska. Zahvaljujem se gospodu Marinesku za poročilo in da ste povdarili dodano vrednost ter tudi to, da bi naj države članice eh, poskrbele eh, za zadeve, eh, ki za določene zadeve v celoti bi želela bolj usklajen pristop eh, tudi glede olešave eh, gibanja in eh, prehajanja meje, mm, zato ker tekoče delovanje je daje pravzaprav povdarek tudi eh, dobremu prehajanju meje za tre državljane tretjih držav in to moramo tudi zagotoviti. Eh, tudi eh, v ESF-ju moramo zagotoviti, da bomo imeli ustrezno varovanje mm, in tudi podatkov. Ljudje potrebujejo Eh, potrebujete, potrebujejo eh, tudi ustrezne možnosti, da lahko prehajajo mejo in moramo skrbeti za to, da eh, bodo stvari bolj tekoče tekle. E, tudi se mi zdi e, zaskrbljujoče, da imamo nove e, IT sisteme in celo uvedene, preden se o njih razpravlja znotraj parlamenta in preden jih predstavi komisija. Zakaj bi morali dati denar za nekaj, ker nismo mogli sploh odločati o tem, kakšne stvari hočemo. To, to je vendar nespremljivo, kar se tiče pametnih meja. To je en od primerov. Zakaj bi naj dajali denar za to? Eh, in, re, in da se reče, parlament bo to že sprejel, komisija eh, pa eh, tega sploh še ni prav predlagala parlamentu in da pride do sprememb v Eurosurju, ne da bi sploh še predložili. Eh, kako je eh, z denarjem za to in tudi eh, predlogi v zvezi s tem. Mogoče bi lahko tudi razložili, zakaj ste raje odstotke predstavili kot prav zneske. Upoštevajte čas, kajti minister bo začel ob 11. Gospod Bosuti, beseda je vaša. Hvala, predsednik. Tri zadeve so, ki bi jih želel eh, predstaviti in povedati poročevalcu, poleg tega bi želel več podrobnosti strani komisije. Zlasti naslednje, ali predlog upošteva eh, različno izpostavljenost različnih držav znotraj Evropske unije, eh, ko gre za pritisk na njihove zunanje meje. Eh, to mogoče ni povezano z velikostjo eh, države, pač pa gre predvsem za njihovo geografsko pozicijo. In, Ali je to ustrezno umeščeno v ta predlog? Drugič, migracijske poti, ki pogosto pritiskajo na naše zunanje meje, so eh, dokaj spremenljive. Eh, in eh, potrebujemo predlog, ki je zelo prožen. Eh, nesmotrno je reči, načrtujemo po eni strani na bazi izkušnje iz preteklega leta, eh, če pa se migracijske poti kar tako spreminjajo iz enega leta v drugo. Naprimer, leta 2007 so bili kanarski otoki zlasti pod pritiskom eno, leto kasneje pa osrednje sredozemlje. Torej potrebujemo program, ki o, ima prožnost, fleksibilnost za hitro prilagajanje, kajti ti migracijski eh, tokovi se zelo hitro spreminjajo. Eh, Na to Frontex, um, imamo agencijo, ki uh, lahko nakupuje tudi svojo lastno opremo. Uh, sedaj načrtujemo proračun do leta 2020 in uh, verjetno uh, boste vi iz komisije sposobni, da nam točno poveste, kaj agencija uh, načrtuje. Eh, v tem obdobju tudi finančno, kaj želi kupiti, da bi lahko izpolnila agencija tudi svojo nalogo v okviru tega novega mandata. Gospa Gijom, ne gospod Ensiu. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Najprej čestitke gospodu Marinijskuju za osnutek poročila kaj ti to poročilo pojasnuje še določene nejasnosti, ki izhajajo iz osnutka komisije. Ne želim ponavljati tega, kar so povedali že kolegi, ampak se bom bolj osredotočil na tehnični vidik. Ta zadeva eh, evaluacijske indikatorje za cilje pod točko 3. Eh, mislim, eh, da teh indikatorjev, teh kazalnikov ta hip ni mogoče uporabljati. Naprimer, tu je govora o eh, odstotnem deležu oseb iz tretjih držav Eh, ki so presegli predviden obdobje bivanja. Nekaj takega vendarle ne moremo ovajati kot kazalnik, razen če povsod v Evropski uniji, v vseh državah članicah eh, uvedemo sistem, eh, ki bi omogočal tako zbiranje podatkov. Do 2017 prav gotovo nimamo Eh, osnove eh, za ocenjevanje prekoračenja časa bivanja. No, potem so še kazalniki uspešnosti, kar zadeva zaščito zunanjih meja. Eh, to mora biti veliko tesneje povezano s mehanizmom za evalvacijo Schengena. In tako, kot je že povedala predstavnica komisije, Eh, ta eh, novi evalvacijski mehanizem, eh, celotni šengenski sistem postavlja pod vprašaj. To pomeni, vsaka nova banka podatkov, SIS-2 in tudi druge stvari morajo biti oblikovane tako, Eh, da bo ta novi evaluacijski mehanizem kompatibilen. Hvala. Eh, hvala. Sistem očitno um, vključuje dva sklada in gre za to, da bi države dajale svoj denar, tudi da bi uh, Eh, se delali, da so meje varne, ampak ko gre za upravljanje eh, tokov migracij, eh, je seveda zelo problematično. Mi želimo ostaviti, komisija ima pa druge ideje. Včeraj smo slišali od gospoda Manservisija, generalnega direktorja za notranje zadeve in pravosodje, da moramo imeti več dotoka drugih, da bi eh, spremenili to zmanjševanje rojstev. In eh, seveda pa bi potrebovali kakšno drugo politijo. Zadnjo, eh, zadnji mesec smo poslušali direktorja Frontexa, ki je rekel, da okoli 100 odstotkov nezakonitih priseljencev pride preko tuških grških meja in da um, v določenem številu uh, let uh, tudi v uh, eh, določenem času zapuščajo tudi Evropsko unijo. Uh, kako bi zaustavili nezakonite, uh, zakaj bi zaustavili nezakonite predsednik uh, priseljence, če jim potem omogočimo, uh, da se razkropijo po Evropski uniji. Uh, nekaterim se, um, kot pravijo, uh, Eh, ne daje azila, ampak to očitno ni res. Eh, ostajajo, dokler ne dobijo azila. In tako rekoč bomo imeli neustavljiv tok iz eh, tretjih držav. Vse pa temelji na predpostavki, da prihajajo ti begunci oziroma azilanti v Evropsko unijo in postanejo eh, člani Evropske unije. Ne, ni res, ampak spremenijo Evropsko unijo v tretjo državo tretjega sveta. Gospa Gijom. Eh, ja, in sicer bi želela dodati samo še en stavek. Eh, seveda. Um, so to pomembna poročila, sama sem tudi pristojna za migracijske tokove, zato želim na to navezati. Um, govora je o pritoku, dotoku. E, to uh, nas bo prisililo, da se bomo ukvarjali tudi z mednarodno zaščito. In sicer je zelo pomembno identificirati ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Potrebujemo določene evalvacijske in nadzorne mehanizme za prosilce za azil. Eh, to bi bila torej zadeva zanimiva za ta predlog. Sedaj pa gospod Marinesku, da zaključite to razpravo, izvolite. Eh, komisija, morda bi vi še kaj povedali v zvezi z vprašanjem, ki je bilo postavljeno. Eh, gospa Pajk, hvala predsednik, zelo na kratko o zadnji točki, ki jo je omenil gospod Gijom. Eh, to je pobuda, ki, o kateri je bilo govora tudi v svetu in gre za uvodne izjave, ki se poskušajo ukvarjati s tem in ko. Um, in upam, da bomo še imeli priliko, da spregovorimo o tem. Še nekaj drugih točk, gospa Keller. Eh, seveda, eh, olajšanje eh, na zunanih meja za prehajanje je pomembno. Moramo zagotoviti, da je prehod meja za ljudi, ki imajo pravico za vstop v Unijo, čim bolj tekoč in to je del upravljanja naših meja. Kar se tiče pametnih meja, moram reči, da. Eh, ne moremo kar tako eh, predvideti, da bo parlament pristal na to, kar bomo predložili po podanskem premoru. Eh, to, da ko smo izdali svoj svoje mnenje v obliku, obliki memoranduma o predlogu, eh, smo eh, predvidevali, da bi eh, pametne meje zahtevali 1,1 milijarda evrov in to so visoki stroški. To prihaja iz sklada za notranjo varnost, ampak ne moremo kar tako predvidevati, da bodo inštitucije vedno pristale na vse, kar se tiče gospoda Busitila sklad za notranje varnost eh, upošteva eh, specifične okoliščine držav članic, eh, njihovo geografsko pozicijo, ko gre za migracijske pritiske. In to je tudi razlog za uvodne alokacije. Eh, namreč predvideva se zneske na osnovi eh, izzivov in obsega dela za posamezne države in tudi ugotovitve glede tvegan. Eh, namreč te ugotovitve daje Frontex tudi gospod Busetil govori o eh, prožnosti, seveda je zelo pomembno za sklad za notranjo varnost, da se eh, podpre države članice pri njihovem eh, trudu glede upravljanja meja. In seveda instrumenti morajo ustrezati, zato imamo tudi srednjeročno poročilo, ki nam omogoča, eh, da ustrezno prilagodimo posamezne zneske glede na to, koliko je pač eh, močan pritisk pri posameznih državah in na koncu še o Frontexu. Eh, Frontex smo zaprosili, da ugotovi nam predloži zahteve eh, glede eh, instrumentov, ki želijo kupiti in opreme, ki želijo, želijo kupiti, da bi sklad lahko kupil opremo, ki jo lahko uporabi na to Frontex v svojem v svojih nalogah, gospod Enšu. Um, nekatere stvari je treba še predebatirati. Komisija ni še dala zadnjo poročilo, imamo še nekaj pripomb v zvezi z besedilom poročevalca. Vsekakor pa bo to predmet, ki ga bomo obravnavali skupaj z državami članicami in uh, parlamentom, tako da lahko uh, v končnem besedilu pridemo do skupnih kazalnikov. Uh, hvala lepa za vaše pripombe. Lahko vam zagotovim, da bomo razpravljali o vseh vaših pripombah in predlogih in sem prepričan, eh, da bomo našli skupno pot. Prepričan sem tudi, bil sem prepričan, da bo komos, komisija podala nekaj vprašanj v zvezi s svojim predlogom, ampak še enkrat ponavljam, eh, denar Evropske unije, tako si želim, gre samo tja, eh, kjer eh, Frontex ugotavlja, da je to nujno in eh, kjer se pač nasplošno ve, da je nujno. 50 odstotkov ali več, večji del denarja mm, bo šel za to, da bodo države članice lahko ustrezno upravljale svoje meje. Dialog bom seveda še vodil z komisijo in zagotovo bomo našli ustrezno pot. Kar se pa tiče odstotkov, mislim, da se morate sami vprašati. Eh, vi, eh, vam to pravim, ker vi ste glasovali o tem. To niso bili moji predlogi. Lahko vam eh, pošljem svoje prvotne predloge, to so bile številke, ampak sekretarjat je to spremenil v odstotke na osnovi eh, sklepa od eh, Bora Libe oziroma koordinatorjev Libe. Nisem glasoval za to, sem proti temu sklepu, eh, kajti mislim, da ni dobro, da tako delamo, ampak takšen je položaj. Besedilo so spremenili, ne da bi sam bil za to kar se tiče prožnosti, fleksibilnosti. Eh, fleksibilnost je prisotna, tudi sam eh, mislim, da je treba pri Frontexu zagotoviti, da se oceni nevarnosti in tveganja in da to upoštevamo, ko gre za porazdelitev denarja. Torej, kar se tiče kazalnikov, srednjeročnega poročila in tako dalje. Eh, o tem bi lahko še več govoril, ampak to bom še kasneje storil. Eh, čakam na vaše predloge sprememb in na to bomo lahko nadaljevali na tej osnovi. Prav lepa hvala. Eh, hvala za vso to razpravo in hvala za vas napor, da bi lahko in hvala, da ste se potrudili, da mm, bomo lahko pravočasno začeli z, glavn, z, z zaključnim delom našega programa programa za današnji dopoldan. E, tukaj imamo dva ministra, e, ki predstavljata e, ciprsko predsednico predsedstvo, zelo topov sprejem jim dajemo in jim izražamo dobrodošlico, najboljše želje tudi izražamo gospe Eleni Mauro in gospodu Lukasu Luki, ministra za uh, Eh, pravosodje. I oba sta tukaj, da bi predstavila prioritete ciperskega predsedstva na področju PNZ. Eh, predvidevamo uro in pol, Eh, kajti ob 12.30, na to vas eh, bi spomnil, eh, bi naj imeli srečanje sestane koordinatorjev, da bi zagotovili, da bo razprava ustrezno tekla, predlagam, da slišimo najprej predstavitev obeh ministrov, na to bomo imeli razpravo in sledila, sledili bodo odgovori mm, obeh ministrov, ki predstavljata cipersko predsedstvo. Eh, gospa Eleni Mavrov bo začela, ministrica za notranje zadeve, eh, ki bo predstavila področje PNZ. Eh, hvala, dobro jutro, gospod predsedajoči. Dobro jutro tudi vsem vam v imenu kolega ministra za pravosodje in javne zadeve, Želiva izraziti eh, našo pripravljenost za tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom eh, v naslednjih eh, šestih mesecih eh, ciperskega predsedovanja. Eh, dovolite, da nadaljujem v Grščini in predstavim naše eh, prioritete. Spoštovani eh, poslanci, zahvaljujem priložnost, ki. Eh, nam jo dajete, da lahko pred vami predstavimo eh, prioritete ciperskega predsedstva, eh, ki se nanašajo na notranjo politiko. Eh, sama se bom osredotočila samo na en del notranje politike, kajti o drugem delu bo spregovoril minister za pravosodje in javne zadeve. Mi Eh, imamo seveda različna notranja politična vprašanja, ki jih bo razložil moj kolega. Eh, najprej bi želela opozoriti na to, da je za nas zelo pomembno, eh, ker prvič prevzemamo predsedovanje svetu. In eh, to je povezano z posebnimi izzivi zaradi ekonomske krize, zaradi krize na področju zadolževanja. Eh, pokazalo se je, da ni potrebno samo izvajati sanacije eh, pri financah, ampak da je potrebno izvajati tudi solidarnost, demokracijo, enakopravnost, pravno državo, spoštovanje človekovega dostojanstva. Vse to je treba okrepiti, morda še bolj kot kdajkoli poprej. In zato eh, želim eh, tudi, kar zadeva Evropski parlament in eh, vaš odbor, vas vse uh, Eh, pozvati, da odkrito in konstruktivno sodelujete z nami, da imamo odprt dialog na vseh področjih, zato da bomo lahko prišli do konkretnih rezultatov v korist vseh evropskih državljank in državljanov. Eh, migracije so zelo težavno, občutljivo področje in zelo pomembno je ohranjati ravnovesje. Skratka, eh, gre za prostor s, s, svobode um, uh, in uh, prava. Zelo pomembno je okrepljeno sodelovanje med državami članicami na osnovi vzajemnega zaupanja in solidarnosti. Solidarnost mora biti napolnjena z vsebino in mora biti tudi učinkovita, eh, ko gre za vse države članice. Uh, Eh, ki so izpostavljene posebnemu pritisku, ki ni v nikakršnem razmerju z uh, eh, spremljanjem velikostjo oziroma sposobnostjo eh, sprejemanja. Eh, smo za eh, konkretno praktično solidarnost v korist tistih držav članic, ki jih azilni sistem še posebej obremenjuje zaradi različnih migracijskih tokov. No, kar zadeva azil, lahko povem nas letne. Največjo prioriteto za nas predstavlja zaključek pogajan o skupnem evropskem azilnem sistemu do konca leta 2012 v povezavi z Štokholmskim študijskim eh, programom. In ta prioriteta je bila pred kratkim še enkrat potrjena v sklepih sveta eh, na vrhu 28. in 29. junija. Trdno smo odločeni, da tu tesno sodelujemo, eh, zato da bi vzpostavili azilni sistem, ki bo učinkovit, pravičen, realističen in Eh, ki bo omogočil sodelovanje in solidarnost eh, med državami članicami oziroma to še bolj okrepil. Eh, pravice Eh, tistih je potrebno zaščititi, eh, ki dejansko potrebujejo mednarodno zaščito, hkrati eh, pa mora biti sistem bolj zaščiten proti zlorabi. Napravili smo že tudi napredek na področju uredbe Dublin 2, direktive o sprejemu in direktive o azilnem postopku. Cipersko predsedstvo načrtuje tesno sodelovanje s parlamentom, zato da bi lahko uspešno uspešno dokončali pogajanja eh, za vse te navedene eh, pravne akte. Evropski azilni sistem eh, se sedaj nahaja v pomembni fazi. Imamo namreč zelo tesne roke, vendar pa smo prepričani v to, da Eh, ta časovni pritisk ne sme voditi v to, eh, da bi zaradi tega trpela kakovost pravnih besedil. Eh, kar zadeva migracije, želim še enkrat povdariti, kako pomembno je imeti integrirano evropsko migracijsko politiko, izhajajoč iz skupnih spremnih pogojev in pravične obravnave državljanov tretjih težel. Spričal vseh te, ki izhajajo iz demokratičnih ekonomičnega razvoja v eh, Evropi, je eh, potrebno imeti integrirano eh, migracijsko politiko v smislu prihodnega blagostanja EU, pa tudi držav izvora migrantov. V tem smislu se čutimo dolžne tu tesno sodelovati s parlamentom, zato da bi uh, zaključili tudi pogajanja uh, glede pravnih aktov, uh, ki uh, zadevajo uh, odposlane delavce in sezonske delavce. No, kar zadeva direktivo o sezonskih uh, delavcih, uh, tu želimo ustrezni pogajalski mandat, ki naj bi ga dobili čim hitreje. Uh, Eh, zato da bi lahko tudi začeli z pogajanji eh, za parlamentu. Kar zadeva um, koncernsko uh, interna uh, odpošiljena delavcev, pa želimo, da bi se pogajanja s parlamentom čim prej začela. Uh, kar, Zadeva migracije je za ciprsko predsedstvo zelo pomembno, da se upošteva tudi integracijo državljanov tretjih eh, držav, eh, kajti integracija optimira eh, korist migracij kar zadeva ekonomski razvoj, pa tudi socialno kohezijo in sicer tako eh, za družbo oziroma državo, ki sprejema, kot tudi za migranta samega. In gledano z eh, tega vidika bomo pripravili tudi konferenco strokovnjakov o vlogi javnopravnih eh, teritorijalnih skupnostih glede načrtovanja in izvajanja integracije. Cipersko predsedstvo bo delalo tudi v tej smeri, da bi se soočilo z novimi izzivi na področju ilegalnih migracij. Eh, seveda bomo ohranjali, spoštovali temeljne pravice, temeljne svoboščine in dostojanstvo človeka. In eh, mi eh, bomo izvajali ustrezne evropske akcije, kar zadeva migracijski pritisk. To smo načrtovali za neformalno srečanje za SKIFO. Eh, ki je potekalo 2. in 3. julija v Nikozi in eh, mi bomo s tem eh, tudi jasno povedali, kakšen pomen pripisujemo to vrstnim akcijam in se skupaj bomo obravnavali tudi v okviru sveta v oktobru. Nedavni dogodki na severu Afrike in na Bližnem vzhodu so še enkrat eh, pokazali, eh, kako pomembna je zunanja dimenzija teh eh, tem. Mi mislimo, da Evropska unija ne more formulirati integrirane migracijske politike brez stalnega sodelovanja z najpomembnejšimi tranzitnimi državami in državami izvora. Cipersko predsedstvo bo eh, še naprej spodbujalo izvajanje sklepov sveta, kar zadeva globalni pristop na področju migracij in mobilnosti. Eh, tu so podane tudi eh, smernice v zvezi z zunanjimi akcijami na področju mobilnosti in migracije. In pokazalo se je, da postaja vedno pomembnejše voditi politični dialog s tretjimi državami in sicer eh, na uravnotežen in vseobsegajoč način. Um, upravljanje meja. Uh, eh, Cipersko predsedstvo se zavezuje k tesnemu sodelovanju s parlamentom in sicer naj bi bilo to sodelovanje čim tesnejše. Uh, gre za to, da se še naprej razvija Eurosur uh, preko Evropskega sistema za nadzor meja. Uh, cilj je uh, Eh, ta sistem eh, od 1. oktobra 2013 eh, tudi uporabljati. In še enkrat želim povdariti, da predsedstvo smatra, da je osnutek poročila Evropskega parlamenta zelo dobra osnova za nadaljne sodelovanje, pri čemer pa se je potrebno tudi izogibati uh, eh, eh, določenim uh, problemom v okviru večletnega programa. Prav tako se želimo konstruktivno lotiti nadaljnih pogajanj za parlamentom, uh, kar zadeva uh, dogovor uh, o. Uh, vizum zelo pomembno, eh, kajti tu potrebujemo ehm, čimprejšnjo rešitev za vprašanje vizumov. Eh, zelo eh, pomembno se je tudi boriti proti trgovini z ljudmi. To je še vedno veliki ziv tako za države članice, kot tudi za Evropsko unijo. Eh, predsedstvo eh, bo eh, tukaj predložilo ustrezne osnutke sklepov sveta glede nove strategije Evropske unije za boj zopet trgovino z ljudmi. Poleg tega bomo oktobra pripravili tudi konferenco tukaj v Bruslju in sicer bo zelo pomembno sodelovanje in pomembna bo koordinacija med državami članicami. Eh, in ustreznimi pristojnimi organi in eh, potrebno je najti tudi nek skupen pristop eh, glede trgovine z ljudmi. Nadaljna tema, ki nas bo posebej zaposlovala v naslednjih mesecih, zadeva potrebo po tem, da v središče evropske politike postavimo državljana in da je tudi dobro informiran o prednostih eh, Evropske unije eh, zanj in tudi o prednostih evropskega državljanstva. Tu bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom za to, da bi eh, zagotovili, da Eh, bo Evropsko leto državljanov leto 2013 dalo tudi eh, konkretne rezultate, dolgoročne učinke in napravili bomo vse, kar bo v naši moči, eh, da bomo čim prej zaključili pogovore s parlamentom o tej temi, tako da bomo imeli dovolj časa za pripravo tega leta Evropskega državljana 2013. Za zaključek želimo pozoriti še na uredbo, ki zadeva instrumente financiranja za eh, notranje eh, zadeve v okviru večletnega finančnega okvira. Eh, In eh, to je pomemben izziv za svet, eh, pa tudi prioriteta eh, ciprskega predsedstva. In sicer gre za naslednjo fazo postopka soodločanja, pri čemer je za nas zelo pomembna transparentnost naprem državam članicam, svetu in Evropskemu parlamentu. Eh, pogovoru se bodo nadaljevali jeseni, eh, želimo začeti za uradnimi eh, trialogi, vendar pa se še sedaj zahvaljujemo za produktivne pogovore za poročevalce v parlamentu. Za zaključek mi dovolite, da še povdarim, Eh, da eh, želi ciprsko predsedstvo eh, nastopiti kot častni posredovalec, to je za nas čast, zauzemamo se za boljšo Evropo in prispevek Evropskega parlamenta je tu neprecenljiv. Prisrčna hvala. In po prispevku mojega kolega sva seveda z veseljem na razpolago za morebitno vprašanje. Well, Hvala. Hvala, gospa Mavru, za vašo predstavitev. Mislim, da je 15 minut ustrezen čas, da bo dovolj še časa za razpravo, za vprašanja in odgovore na koncu. Zdaj prav tako prisrčno pozdravljamo gospoda Lukasa Luko, ki je minister za pravosodje in javne zadeve, da, zadeve, da poda še svojo predstavitev. Potem pa bomo začeli z razpravo. Izvolite. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Eh, dovolite mi, da se tudi sam zahvalim za priložnost, ki ste nam jo dali, da tu lahko razpravljamo o najpomembnejših temah, ki bomo obravnavali pod ciprskim predsedstvom. Eh, glede na prioritete na področje notranjih zadev, torej na področju eh, varnosti in policijskega sodelovanja, ciprsko predsedstvo eh, meni, da je potrebno navezati na izzive, ki so zlasti čezmejne narave. In pomembno je tu, zagotoviti varno, pa vendarle odprto Evropo z izvajanjem strategije za notranjo varnost. Težišče pri tem je krepita sodelovanja. Eh, cilj je, eh, da eh, pre, obravnavamo čezmejno težko kriminaliteto, potem kibernetska kriminaliteta, boj proti otroški pornografiji na spletu, Eh, boj z opr trgovino za ljudmi, eh, trgovino z ukradenimi umetninami in zlasti pa je potrebno podariti tudi eh, zaščito skupin, ki to zaščito potrebujejo. Opozarjam zlasti na nasilje v družinah, kar zadeva strategijo proti drogam. Je za nas pomembno oblikovati novo strategijo na področju drog, ki izhaja iz evalvacije obstoječe strategije Evropske unije 2005-2012. Cilj je eh, pripraviti novo strategijo do konca leta. Eh, predsedstvo bo tu še naprej eh, sodelovalo um, pri pripravi PNR sistema, Eh, in eh, delali bomo v smeri eh, sporazuma z Kanado. Kar zadeva PNR sistem, želimo pozoriti na to, da je zelo pomembno Eh, izdelati, oblikovati eh, tak eh, sistem. Zelo pomembno je tudi zaključiti sporazume z za tretjimi državami, kar zadeva dostop oblasti tretjih držav do podatkov evropskih potnikov. In zelo težko je sedaj razložiti, na kateri ravni bo to potekalo, na ravni EU ali na ravni držav članic. Želim pa upozoriti, opozoriti, da brez ustreznih pravil skupnosti eh, države eh, članice uvajajo tudi lastne nacionalne PNR sisteme, naprimer Združeno kraljestvo, Francija in Švedska so to že storile. Eh, in direktiva o PNR podatkih zadeva izbor podatkov, obdelavo podatkov, In eh, če ne moremo eh, sprejeti eh, evropskih pravil, potem lahko vsaka država to dela za sebe. In cipersko predsedstvo želi ta vprašanja konstruktivno obravnavati, še naprej razvijati osnutek direktive skupaj za poročevalci in poročevalci v senci parlamenta, kar zadeva upravljanje šengenskega prostora. Cipersko predsedstvo v polni meri priznava, da je to politično zelo občutljiva tema Eh, in svežen osnutkov, ki se nanaša na šengenski prostor, je prioriteta za presedstvo, prioriteta za svet in eh, upamo, da bomo lahko čim prej eh, dosegli skupen dogovor tako da bi lahko dosegli izboljšanje učinkovitosti upravljanja Schengena. In predsedstvo svetu bo uh, delalo uh, tudi na uh, zaključku sistema SIS-2 in želimo uh, zagotoviti, da bi prehod s sedanjega sistema na novo generacijo potekal brez težav. Izhajajoč uh, iz sklepov sveta uh, iz marca 2012 bomo nadaljevali z uh, prizadevanji da bi šengenski prostor še razširili na Romunijo in Bolgarijo. Sedaj prehajam na področje kazenskega prava. E, predsedstvo bo intenzivno delalo na tem, da bi dosegli dogovor v svetu glede osnutka direktive, e, kjer gre za to, e, da bi državam članicam po pomagali, ko gre eh, za eh, zaseg sredstev iz kriminalnih dejanj. Eh, cilj je, da bi tu lahko bolj učinkovito delali. Eh, gre eh, za eh, boj proti organiziranemu kriminalu eh, in eh, za povezovanje pristojnih organov v državah članicah. Eh, ta predlog je še toliko pomembnejši, eh, ker imamo tu do sedaj zelo malo številna pravila, eh, kar zadeva zaseg eh, premoženja, ki izhaja iz kriminalnih dejanj. Prskim predsedstvom bo ta tema obravnavana kot prioritetna. In eh, mi smo že predvideli zelo veliko sestankov na to temo. Prav tako želim tudi ugotoviti, Eh, da od 22. do 23. oktobra 2012 v Agianapi pripravljamo kongres na to temo. Eh, predsedstvo eh, bo nadaljevalo tudi za časovnico, kar zadeva pravno pomoč za osumljene in obdolžene, naprimer ko gre za zagotovitev eh, pravne pomoči tej skupini eh, oseb. In mi želimo tu tudi čim tesneje sodelovati z Evropskim parlamentom in doseči dogovor. Eh, mi priznavamo, da to nikakor ni enostavna tema, vendar pa. Upamo, da bo možno doseči dogovor pod ciparskim predsedstvom. In to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 gre eh, tudi za evropsko eh, preiskovalno eh, odredbo. Ta pobuda se nam zdi zelo pomembna, zaradi tega, ker gre za kazensko pravno sodelovanje med državami članicami. Tudi tu bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom, zato da bi to delo čim bolj napredovalo pod ciprskim predsedstvom. Težišče bo tudi osnutek direktive Eh, z, pri, za zlorabo trga, gre za manipulacije na trgu, za izogibanje goljofijam eh, z ustreznimi kazensko-pravnimi sankcijami. Eh, zlasti je ta tema pomembna za ciprsko predsedstvo in tudi tukaj želimo tesno sodelovati z pristojnimi, ki so pristojni za manipulacije na trgu in Eh, tudi eh, uredbo eh, in osnutek direktive MIFID. In mi smo že Eh, dosegli politični dogovor za člene od 5 do 12 in to je zelo dobra osnova za nadaljevanje tega dela pod ciprskim predsedstvom. In eh, mi želimo to delo tudi zaključiti pod eh, ciprskim predsedstvom. In predsedstvo bo tudi začelo z pogovori, ki zadevajo direktive o zaščiti ekonomskih interesov Evropske eh, unije preko kazenskega prava. In prav tako tudi osnutek direktive o eh, evrskih eh, ponaredkih. Tudi tu gre za kazensko pravne sankcije, pa tudi druge sankcije pri ponarejanju evra. Kar zadeva temeljne pravice, Eh, se bomo tukaj intenzivno ukvarjali z predlogom za splošno uredbo za zaščito podatkov eh, in osnutkom direktive eh, za zaščito podatkov na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja. Želim povdariti, da bo ciprsko predsedstvo oba osnutka obravnavalo v svežnju, zato da bi izdelali skupen pristop in da bi določena uh, vprašanja rešili že oktobra na svetu za uh, eh, PNZ. Uh, eh, in uh, prav tako je treba pregledati pravila iz splošne uredbe, preden to razvijamo naprej na področju pravosodja in notranjih zadev. Kar zadeva osnutek uredbe, želim še enkrat opozoriti na naslednje. Eh, ta osnutek eh, ob stoječo direktivo iz leta 1995 odpravlja. Eh, to je današnji pravni okvir za zaščito osebnih podatkov v Evropski uniji. S to uredbo si prizadevamo za višjo raven zaščite podatkov, eh, zlasti za eh, mladoletne koristnike spleta. In Evropska unija naj bi tu prevzela pomembno vlogo na področju digitalnega gospodarstva, eh, pa tudi v računalniškem prostoru naj bi igrala pomembno vlogo za čezmeni tok podatkov. Priznavamo ekonomski in družbeni pomen tega osnutka in zato smo to uvrstili med naše prioritete. E, tu so bili že e, prijavljeni določeni e, pridržki, kar zadeva primernost obličnosti pravnega instrumenta, ampak večina držav članic daje prednost uredbi kot pravemu pravnemu instrumentu in na ta način je mogoče posodobiti eh, obstoječo ureditev eh, in eh, ustrezno zajeti ta hiter tehnološki razvoj in globalizacijo glede temeljnih pravic državljanov. Cipersko predsedstvo želi upoštevati pomisleke določenih držav članic, kar zadeva določene ukrepe, Eh, uredbe, ki jih je potrebno še izboljšati, eh, kar zadeva razširjene pristojnosti komisije in tudi delegiranih pravnih aktov. Eh, Cipersko predsedstvo se zavezuje, da bo tesno sodelovalo z Evropskim parlamentom in z poročevalcem gospodom Albrehtom pri reševanju teh vprašanj. Eh, osnutek, k osnutku direktive pa še naslednje. Države članice eh, so eh, ta osnutek sprejele za določeno skepso. Določene države članice imajo stališče, da je še prezgodaj sprejeti to vrsten predlog. Toliko časa Eh, dokler eh, izvajanje eh, okvirnih določb iz leta 2008 še ni dovolj proučeno. In sicer gre tudi za osebne podatke na področju policijske dejavnosti. Mnoge države članice se zauzemajo za pravni instrument, ki bi dopuščal večjo fleksibilnost. In hkrati pa se tudi ne strinjajo z razširitvijo ureditvijo področja uporabe na nacionalno raven. Manjše število držav članic eh, zastopa mnenje, eh, da eh, mora komisija predložiti enotni predlog, ki obsega vsa področja na mesto svežnja z različnimi osnutki, se pravi se, iz uredb in direktiv. Nekatere države članice se sklipajo sklicujejo na določbe, ki, se, ki zadevajo posredovanje podatkov tretjim državam. Eh, videti je eh, namreč, da naj bi na ta način oslabili zaščito podatkov v primerjavi z eh, okvirnim sklepom iz leta 2008. Nadaljne države članice se sklicujejo na obvezo držav članic v direktivi Eh, da obstoječe eh, bilateralne dogovore na novo izpogajajo. Skratka, bilateralne dogovore za tretjimi državami, eh, kjer je predvidena izmenjava podatkov v okviru pravosodnega in policijskega sodelovanja na področju kazenskih zadev. Večina držav članic zastopa mnenje, da je to zelo težko, če ne celo nemogoče. Glede na osnutek uredbe se ciparsko Eh, predsedstvo zavezuje, da bo tesno sodelovalo z Evropskim parlamentom eh, in poročevalcem gospodom Albrechtom eh, ob upoštevanju dejstva, da Evropska unija na novo utemeljuje odnose z strateškimi partnerji. Predsedstvo Eh, bo eh, splošen dogovor EU-ZDA za zaščito podatkov eh, še naprej razvijal. In prav tako bomo nadaljevali pogovore, ki zadevajo pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. To je obveza, ki izhaja iz člena 6 pogodbe o delovanju Evropske unije. No in še za zaključek, eh, večletni finančni okvir 2014-2020 in osnutek uredbe eh, o programu eh, pravosodja in o programu temeljnih pravic enakosti in državljanstvo. Tu se je sve dogovoril za skupen pristop Eh, finančni eh, vidiki pa morajo biti seveda še nadalje obravnavani horizontalno in eh, ciprsko predsedstvo predvideva, da bodo pogajanja z Evropskim parlamentom začeta v tej fazi in sicer z ozirom na dosego dogovora v prvi obravnavi. Za zaključek pa še naslednje. Še enkrat želim ponoviti, da se ciprsko predsedstvo zavezuje, da bo tesno in konstruktivno sodelovalo z Evropskim parlamentom za to, da bi eh, uresničili skupen cilj, eh, namreč eh, prostor svobode, varnosti in prava in ta prostor še naprej okrepili. Hvala za vašo pozornost in sedaj sem na voljo za vaše morebitno vprašanje. Hvala. The time for, for discussion. We're going to get uh, started minding the timing so that we can Hvala. Bomo kar začeli z razpravo, da bomo pravočasno končali za sestanek koordinatorjev ob 12.30. Oba ministra sta pravočasno končala, povzela sta prioritete ciprskega predsedstva. Zdaj pa bomo začeli z razpravo. Predlagam tri minute na govorca vendar se vas je kar veliko javilo, tako da upam, da se bo izšlo in da bosta ministra na koncu imela dovolj časa za odgovore. Zdaj pa gospod Busutil, izvolite. Hvala. Glede postopkovnega vprašanja e, bi vas prosil, naj ministra odgovorita na e, naša vprašanja po vsakem vprašanju ali pa po uh, majhnem številu vprašanj, ne šele na koncu na vsa vprašanja naenkrat. Eh, najprej bi se navezal na gospo Mavru, ministrico za notranje zadeve. V imenu skupine ELS bi se vam zahvalil za predstavitev. Eh, želim vam zagotoviti vso našo podporo pri vašem delu še posebej ko gre za dokončanje skupne azilne politike, eh, upamo, da se bo to zgodilo do konca letošnjega leta. Za nas je to zelo pomemben cilj, tudi za kolege in dobro je vedeti, da boste eh, delali zelo prizadevno, da bomo to resnično dosegli. Potrebno bo še veliko prizadevan, ampak eh, veselimo se že sodelovanja, da bomo dosegli ta pomembni cilj. Mi Eh, se za to borimo že predolgo, zato moramo čimprej zaključiti zadevo. Zadovoljen sem bil, ker ste večkrat omenili besedo solidarnost. Vi tudi prihajate iz države, ki eh, pozna eh, migratorne pritiske in dejstvo, da ste solidarnost uvrstili med vaše ključne prioritete, Eh, to je zelo pomembno. Sam prihajam iz države, ki je enako prizadeta zaradi migracij. Eh, v letošnjem letu je Malta že prejela tisoč migrantov in če bi morali eh, te ljudi porazdeliti, po celotni Evropi, eh, glede na prebivalstvo, bi Malta morala sprejeti samo enega človeka. Zdaj pa smo jih morali sprejeti tisoč. To je problem za naše kapacitete, potem to vpliva tudi na eh, dostojanstvo teh ljudi, na primerne pogoje za njihovo življenje in tako naprej. Situacija lahko povzroči tudi eh, napetosti. Prejšnji teden se je zgodila tragedija, ko je bil en človek v eh, centru za pridržanje ubit strani odgovornih uh, oseb oziroma zaposlenih tam. Zato uh, prosim, da ustrajate pri tej temi. Svet je sprejel zaključke uh, v začetku tega leta, vendar pa. Eh, so države še vedno prepuščene same sebi, ko se soočajo z velikimi migratornimi pritiski. Eh, upam, da boste eh, na naslednjem srečanju PNZ tudi govorili o tem in si prizadevali za to, da države ne bodo prepuščene same sebi v prihodnje. Rekli ste, da boste skušali biti pošteni do vseh, eh, s prejšnjimi predsedstvi nismo bili zadovoljni z tega stališča, eh, nismo eh, imeli občutka, da bi bili pošteni pogajalci v zadevah, kjer sodeluje tudi Evropski parlament. Enako je bilo naprimer pri, pri Schengnu. Ker predsedstvo eh, se ni pogajalo na pošten način, um, oziroma prejšnja predsedstva tega niso uh, počela na pošten način, uh, je zdaj veliko stvari blokiranih in želim si, da bi vi bili sposobni uh, odstraniti to blokado, da bosta svet in parlament spet lahko začela s pogajanji. Eh, še posebej eh, to velja za poročilo Koeljo in to vam lahko potrdi tudi gospod Koeljo. Hvala. Eh, gospod Busutil je predlagal nekaj glede postopka. Možno je, da si ministra tudi zapišeta vprašanje in potem, kar se da specifično, odgovorita na zastavljena vprašanja. tako bodo člani potem eh, zadovoljni z odgovori. Če ne bodo zadovoljni, bodo lahko ponovno postavili vprašanje. Predlagam pa, da najprej eh, eh, spregovorijo vsi koordinatori, potem bomo dobili odgovore, potem pa naslednji krok govorcev in spet odgovori. Lahko pa bomo tudi sproti pregledali, če uh, odgovori na kakšno vprašanje ne bodo zadostni. Eh, ob 12.30 pa vsekakor moramo zaključiti. Naslednja je gospa Giljom eh, za skupino socialistov in demokratov. Hvala, sama bom zelo kratka. Eh, gospa Mavru, našteli ste številne cilje, številne teme. To je zelo ambiciozen seznam. kaže pa tudi na vašo raven zanimanja za vse te teme. E, s tem interesom se strinjamo v tem odboru in ga delimo. Številne prioritete uh, si boste morali izbrati tudi s časoma, ko bo delo potekalo. Veseli me, da je azil na vrhu prioritet. Uh, veseli me, eh, da se tudi vam to zdi pomembna tema in da želite delati na besedilih, ki so povezani z azilom tekom letošnjega leta. Če povzamem v teh uh, šestih mesecih eh, besedila ne smemo zdaj na hitro eh, oblikovati, potrebujemo dodano vrednost pri teh tematikah. To pomeni, da je potrebno izboljšati pravice, eh, namreč pravico do mednarodne zaščite. Treba je tudi izboljšati harmonizacijo Eh, zagotoviti varnost za prosilce za azil in države članice, eh, ki so prisiljene eh, sprejemati prosilce za azil, tudi tem državam je treba pomagati in ponostaviti postopke. Hvala, zdaj pa gospa s Argentini. Thank you, Chair, and thank you for, thank you for both. Hvala. Hvala tako gospod Mavro kot gospodu Luki za eh, predstavitve. Začela bi z bolj splošnim vprašanjem in sicer z vašo vlogo v svetu. Vi predstavljate svet eh, na vzven, eh, v odnosu do nas naprimer. V zadnjem letu smo. Eh, bili priče razpravi o demokratični situaciji na Mačarskem. Eh, prejšnji teden smo se soočili s situacijo v Romuniji, govorili smo o tem in parlament bo še naprej razpravljal o razvoju dogodkov v Romuniji. Tudi danes popovdne bomo imeli razpravo o tem v odboru. Govorili bomo o temeljnih pravicah na Mačarskem, oprostite, ne v Romuniji kakšna bo uh, vaša vloga v svetu, ko boste povezovali države članice uh, in sicer v tej državni situaciji, ki se je zdaj zgodila v Romuniji. Lahko uh, si ogledate tudi Evropski parlament, ampak uh, mislim, da bo pritisk med državami in članicami velik in delati bo treba učinkovito.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 Eh, cenim uh, vaš trud in prizadevanja, da bi solidarnost bolje porazdelili po Evropski uniji, ampak da bi ta dosje zaključili pred koncem leta, to se mi zdi pa prevelik izziv. Eh, zanima me, kako si želite to doseči. Še vedno smo priče boju med severnimi in pa južnimi državami Evropske unije. Še ena tema, ki se je želim dotakniti, pa je evropski eh, nalog za pridržanje. To je zelo pomembno, ampak kljub vsemu še nismo prejeli predlogov eh, strani komisije in sveta, da bi ta nalog pregledali. Pravosodno sodelovanje temeli eh, na vzajemnem zaupanju in zaradi tega je treba pregledati stvari. Vzajemno zaupanje je oteženo, če imamo različne pravosodne sisteme in če ima ena država do pridržanja eh, drugačen pristop in drugačno ureditev kot druga država. Imeli smo politično rešitev problema, ko je Evropska unija začela z vzajemnim eh, priznavanjem, ampak to je že eh, zastarelo. imamo uh, problem med eh, Belgijo, Grčijo in Afganistanom, ko nek afganistanski begunec ni smel uh, se vrniti nazaj v Grčijo. In ni dobro, da nekdo da se ne more vrniti v državo, zato ker tam uh, zmogljivosti za pridržanje niso ustrezne. Uh, imamo člen 3, uh, listine, ki to ureja, ali bomo uh, videli, kaj, uh, kakšen razvoj dogodkov na tem področju v času uh, vašega predsedovanja. Zdaj pa gospod Trijanta Filides v imenu skupine GUE. Hvala, uh, gospod predsedojoči. Svoja rojaka ministra tukaj želim pozdraviti in se ima zahvaljujem uh, za Eh, uvodni predstavitvi. Eh, Ciparski republiki želim uspešno predsedovanje svetu in moja politična skupina Guengel bo z veseljem sodelovala. Eh, oba ministra sta pomembno risala teme, ki nas zaposluje, naprimer Schengen, skupni azilni sistem. Sem poročevalec za poročilo, ki zadeva solidarnost na področju azila in zato se želimo sredotočiti na to temo. Gospod minister, eh, po mojem mnenju ste upravičeno upozorili na to, da je pomembno zagotoviti solidarnost. In sedaj eh, imam naslednje vprašanje. Eh, kako v praksi združiti potrebo po solidarnosti, z različnimi nalogami, ki jih zasledujemo oziroma eh, da določene države članice niso pripravljene k izvajanju praktične solidarnosti, torej ne glede na motive za to, eh, da nekdo ni pripravljen k izvajanju solidarnosti. Ali menite, da eh, je mogoče napraviti korake v tej smeri in katere nadaljne korake, da je mogoče napraviti korake v tej smeri in katere nadaljne korake, Eh, si lahko predstavljamo v prihodnje, kako eh, izgledajo stvari pri preseljevanju eh, beguncev oziroma novi naselitvi beguncev. Hvala, gospod Rijata Filidis. Zdaj pa gospod Kirhop. Nisem videl, da bi dvignili roko. Ne, sem nakazal že takoj na začetku. Hvala. Pozdravljam predstavnika predsedstva. Mislim, da ne moremo sklepati na težave, zato ker smo jih imeli s prejšnjimi predsedstvi. E, to novo predsedstvo se mora šele dokazati. In kot vidim, ima e, novo predsedstvo ambiciozne cilje, zato so tudi upravičeni do našega zaupanja. Zato se ne strinjam s pripombami prejšnjih govorcev. E, zelo dobrodošli tukaj rad bi vam povedal, eh, da bom zelo kratek. Eh, govorili ste o skupnem azilnem sistemu in da bi ga morali dokončati do konca leta 2012. Seveda vsako predsedstvo želi doseči kar največ, ampak ali menite, da je uh, realistično zaključiti uh, s tem sistemom do konca leta. Tu govorimo o eh, direktivi o sprejemu Eurodaku, o eh, Dublinski uredbi 2. Ne vem, če to lahko uresničimo do konca leta. Mm, potem pa eh, še nekaj, kar se navezuje tudi na mojo prejšnjo pripombo in sicer Schengen. Reforma Schengna bo pomembna tema v svetu v naslednjih šestih mesecih, prav tako tukaj. Zanima me, kako bo predsedstvo peljalo naprej te stvari, če mi lahko to poveste malo bolj specifično. Kot eh, podpredsednik novega eh, Adhok odbora Krim, eh, me zanima, kako se bo ciprsko predsedstvo borilo proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, kako boste ukrepili ta boj v naslednjih mesecih. Hvala. And Mr. Bronze. Hvala. Še gospod Brons za zaključek, potem pa spet oba ministra. Danes so nam povedali, da je imigracija potrebna za gospodarski razvoj. Zakaj? Zaradi trgov. Ne. E, trgi morajo ostati znotraj meja in pa dobrine. E, isto velja tudi za e, storitve, vedno bolj kapitalsko intenzivne so. In Eh, pravzaprav sprejemamo migrante samo zato, da bi eh, preprečili zmanjševanje prebivalstva v Evropi. Nismo mi na voljo gospodarstvu, gospodarstvo mora služiti nam. In eh, cipersko predsedstvo je kritiziralo trgovanje z osebami, ampak predpostavka je enaka kot pri gospodarskih migracijah. Ljudi tukaj samo izrabljamo za gospodarske namene. Eh, potem smo slišali pozive k solidarnosti. Eh, to pomeni tudi preseljevanje znotraj EU. Eh, tukaj moramo ponovno definirati kriterije za izbor. In tistim, ki pravijo, da tega ne moremo pravno narediti, povem, da tisto, kar je fizično mogoče, je mogoče tudi pravno urediti potrebujemo samo voljo za to. Potem eh, izrazil bi podporo za evropski eh, nalog za prijetje, vendar pa eh, bi morali to urediti, eh, da eh, sodišča ne bodo ljudi eh, pošiljala nazaj oziroma izganjala, dokler eh, ne bodo vzpostavljeni konkretni dokazi za njihovo krivdo. Hvala. Eh, gospa ministrica in gospod minister želita odgovarjati v istem vrstnem redu kot prej, da potem izvolite, potem pa bomo imeli še drugi krok govorcev. Gospa Mavru. Dobro jutro. In... Hvala, gospod predsedujoči. V veselje mi je, da lahko odgovorim tolik, na toliko vprašanj, poslank in poslancev, ki opozarjajo na to, kako, skupaj, kako pomemben je skupen evropski azilni sistem. Da vsi temu cilju pripisujemo velik pomen, bo gotovo koristno pri premoščanju morebitnih eh, mnenjskih razlik. In na ta način se temu cilju lahko tudi hitreje približamo. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Gijom. Mislim, da bi si morali za to na vsak način prizadevati. Vendar pa ozek časovni okvir ne bi smel škodovati kakovosti zadevnih pravnih aktov. Pomembno je pripraviti kompromisne predloge, Eh, zgladiti mnenjske razlike in zato potrebujemo tudi podporo Evropskega parlamenta. Gospod Kerkop je vprašal, eh, kako eh, smo prepričani v to, da bi lahko zaključili pogajanja o skupnem azilnem sistemu do konca tega leta. No, seveda se zavedamo vseh težav vendar pa je bil že do sedaj dosežen dober napredek pri pogajanjih in mnoga vprašanja so že v trilogu in pripravljenost na kompromis obstaja tako na strani sveta, kot tudi na strani parlamenta. E, če tudi je to težko, si moramo prizadevati, da bi dosegli uravnotežene rešitve med učinkovito zaščito pravico prosilcev za azil in ohranjanjem interesov Evropske unije, torej eh, preprečevanjem eh, zlorabe azilnega postopka. Lahko vam zagotovim, da se bomo osredotočili na ta cilj in tu želimo tudi zelo trdo delati. In nisem mnenja, da so mnenjske eh, razlike med svetom in parlamentom tako velike, da jih ne bi mogli premagati. Eh, gospod Busotil, hvala za vaše stališče. Mislim, da ste jasno izrazili tudi naše lastne želje, torej želje, ki zaposlojo tudi mnoge druge države članice v povezavi z azilom in povečanim pritokom priseljencev in eh, povečanim pritiskom, ki ga zlasti občutijo države eh, na prvi črti. Izhajajoč iz podatkov Eurostata iz preteklega leta je Malta najbolj obremenjena država. Cipr pa tudi ni e, daleč za Malto. Mi smo na petem mestu. Zato je za nas tudi zelo pomembno, eh, da se eh, lotimo teh izzivov. Pobude Evropskega parlamenta kar zadeva teme solidarnosti, so pri tem gotovo koristne. In tudi sklepi sveta z 8. marca. Vse to so instrumentu, ki jih želimo uporabiti. In Solidarnost se ne omejuje samo na novo naselitev beguncev. To vprašanje je zelo pomembno. Potem izobraževanje, usposabljanje, izmenjava izkušenj, bilateralni načrti za vračanje uh, ilegalnih migrantov ukrepi solidarnosti različnih držav članic eh, in eh, skupno usposabljanje naprimer mejnih stražnikov držav članic. Vse to lahko prispeva k temu, da Eh, bo solidarnost med državami članicami tudi občutena. Vendar pa ekonomski položaj ni ravno tak, da bi to spodbujal. Mnoge države članice eh, so zato tudi skeptične do novih ukrepov. Eh, mi menimo, da pa eh, bo položaj lažji eh, s pomočjo skupnega azilnega sistema, kajti ta sistem bo omogočil nadaljne korake na področju solidarnosti. Zaskrbljenost obstaja na strani držav članic, zlasti pri tistih, ki so izpostavljene največjemu migracijskemu pritisku. Mi vsi si želimo, eh, da bi eh, države članice, ki so na prvi frontni črti eh, zunanih meja ne ščitile samo za sebe, ampak tudi v korist drugih držav članic. In izhajajoč iz tega želimo vključiti tudi solidarnost. Mislim, da sem s tem odgovorila tudi na prispeve gospe Sargentini eh, glede napredka pri skupnem azilnem sistemu z trdim delom, s pripravljenostjo na dialog in izhajajoč iz dela, ki je bilo do sedaj že opravljeno. In še enkrat želim ponoviti, da eh, želimo odprto govoriti za Evropskim parlamentom in jasno formulirati tudi različna mnenja, ampak kot že rečeno, pripravljeni smo na kompromis. Turn. Hvala, minister Luka, vi ste na vrsti, izvolite. Tak, Hvala, gospod predsedojoči. Začel bom z Schengnom. Še enkrat želim povdariti, eh, da svežen upravljanja za Schengen predstavlja prioriteto za svet in za Evropski svet. In mi želimo čim prej doseči zaključni dogovor. E, pogovori v okviru sveta odražajo stališča različnih držav e, članic e, glede pravne podlage za osnutek uredbe in za novi šengenski sistem. Mi seveda priznavamo, da je ta tema politično zelo občutljiva, mi smo informirani, o razočaranju Evropskega parlamenta eh, glede eh, odločitve sveta z 17. junija tega leta. Eh, kljub temu je ciprsko predsedstvo zavezano, da še enkrat jasno povdari, da je svet to soglasno sprejel kar zadeva spremembo pravne podlage. Na mesto 77. člena drugega odstavka pod eh, številko E eh, se taj, eh, daje prednost 70. členu. Prav tako smo pridobili ustrezno pravno mnenje pravne službe sveta na to temo in okvirni pogoji so bili popolnoma nedvoumni. Na neki drugi eh, pravni osnovi eh, dogovora ne bi bilo možno doseči, eh, kajti države članice so že zauzele popolnoma konkretna stališča v tem vprašanju. In svet je tudi sprejel, da je stališče parlamenta eh, možno upoštevati v eh, vseh vidikih, preden bo svet eh, sprejel dokončno stališče. In svet se je osebinsko zedinil glede predloga in podlaga za ponovno uvedbo menih kontrol je kompromis predsedstva sveta. To je osnova za prvi neformalni trilog z parlamentom. Eh, ciprsko predsedstvo poudarja, eh, da eh, gre pri osnutku za krepitev evalvacije Schengena in da je potrebno imeti široko sodelovanje na področju vprašanj Schengena za ohranjanje oziroma zaščito učinkovitega nadzora meja Evropske unije in za zaščito prostega pretoka. Oba osnutka sta del svežnja in eh, to se nam zdi pomembno. In mi se tudi zavezujemo, da bomo izbrali čim boljši postopek pravčevanja, eh, tako da bosta svet in parlament lahko še nadalje tesno sodelovala v konstruktivnem vzdušju. In dejansko upam, eh, da bomo skupaj lahko izdelali osnovo, eh, ki bo omogočila dogovor pri tem pomembnem vprašanju. In da bomo s tem zagotovili, Eh, da bodo ta vprašanja lahko čim prej zaključena, tako da bomo eh, lahko uvedli izboljšani evalvacijski postopek za Schengen. In to je nekaj, kar si vsi želimo. In upam, da. Eh, bomo lahko nadaljevali z delom na vseh področjih, na področju pravosodja in notranjih zadev, mislim na tiste teme, ki so bile začasno zamrznjene. Eh, sedaj prehajam na neko drugo temo, ki je bila tukaj tudi omenjena položaj v Romuniji. Eh, uporaba skupnega akija v eni od držav članice in notranja politika eh, države članice. Mm, ki to ne sodi eh, v pristojnosti sveta, uporaba eh, skupne zakonodaje v državah članicah je nekaj, kar nadzoruje Evropska komisija. Potem vprašanje glede organizirane kriminalitete. Že v uvodnih besedah sem opozoril na to, Eh, da je prioriteta ciperskega predsedstva sprejem direktive, eh, s katero bi izboljšali sposobnosti držav članic, da bi lahko zasegle premoženske vrednosti, ki izhajajo iz eh, kriminalnih dejanj. S tem eh, želimo bolje preprečevati organizirano kriminaliteto eh, in tes, spostaviti eh, tesno sodelovanje med pristojnimi organi držav člani. Cilj je doseči dogovor v svetu do konca drugega polletja in zato smo predvideli tudi zelo veliko sestankov, vendar pa sem že upozoril na to, da pripravljamo uh, tudi kongres v Ajanapi 22. in 23. oktobra. In uh, upamo, da se boste tega odeležili tudi vi in prispevali svoje stališča. Eh, v okviru politike za boj proti organizirani kriminaliteti je ciprsko predsedstvo društvo eh, razmišljalo o nadzoru različnih eh, operativnih načrtov in za nadaljni boj proti organizirani kriminaliteti načrtujemo eh, tudi ustrezne pravne postopke za zaključek pogajanj o PNR sistemu. Področje uporabe Eh, izhaja iz eh, političnega dogovora PNZ iz aprila. To področje je bilo razširjeno in možno naj bi bilo sistem PNR uporabljati tudi za boj proti težki kriminaliteti. Skratka, ne samo za boj proti terorizmu. In mi eh, upamo, eh, da bodo pogajanja eh, konstruktivna in da bomo tu konstruktivno sodelovali s parlamentom, zato da bi lahko čim prej dosegli dogovor rekel sem že, eh, kar zadeva SIS-2, eh, da želimo dokončati eh, to do konca ciperskega predsedovanja in upamo na pozitivne rezultate. No, sedaj je evropski nalog za pridržanje v okviru pravosodnega sodelovanja. Od eh, leta 2004 obstaja okvirni sklep za evropski nalog za pridržanje. Eh, svet je v okviru trenutne evalvacije eh, porabil postopek, ki je bil določen. Sedaj gre že za četrti krok evalvacije, ki je bil zaključen v zvezi z uporabo evropskega naloga za pridržanje leta 2006. In Eh, evalvacija in ustrezna priporočila eh, so vsebovana v poročilih eh, za posamezne države članice in tudi v splošnem poročilu, ki ga je sprejel svet. In svet je v delovni skupini za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Eh, se je ukvarjal torej za izvanjem tega priporočila v državah članicah in eh, spodbuja države članice, da rešujejo obstoječe eh, probleme in da krepijo zaupanje med državami članicami v zvezi z tem pomembnim področjem pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Torej, za zaključek želimo pozoriti še na to, da pri boju proti terorizmu ciprsko predsedstvo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 članice tu seveda lahko prispevajo. Eh, pod obema preteklima predsedstvoma so že potekala intenzivna prizadevanja in mi smo zelo hvaležni, eh, da eh, ste bili pripravljeni zaključiti to vprašanje. Cipersko predsedstvo je to vrstilo na dnevni red jutri v Koreperju in upamo, da bomo na ta način lahko to vprašanje zaključili. To nam bo omogočilo dogovor v svetu in tudi vam se zahvaljujemo za vaše konstruktivno sodelovanje v okviru trilogov eh, na to temo in prepričani smo, eh, da bo eh, vaše konstruktivno sodelovanje veljalo tudi za ciprsko predsedovanje. No, predsedojoči, mislim, da so bili ti odgovori na vsa vprašanja. Hvala. Hvala. Zdaj smo pred drugim krogom ampak imamo samo še 15 minut. Zato predlagam dve minuti za vsakega. Začeli bomo s poročevalcem za eh, znameniti šengenski dosje. Gospod Koeljo, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Povedati vam moram kar naravnost, da brez eh, deblokade šengna ne bomo imeli pogojev za nadaljne delo na tem področju. Eh, prisluhnil sem vašim odgovorom v zvezi s Schengenom. Rekli ste, da je za vaše predsedstvo uh, ključnega pomena urejanje Schengena, ampak vprašanje je kako. Govorili ste o trialogu o ponovni uvedbi nadzora na mejah. Morate vedeti, da v Evropskem parlamentu ne bomo sprejeli nobene klauzule eh, o ponovnem nadzoru na mejah brez rešitve klauzule eh, evalvacije, torej evalvacijskega mehanizma. To je politično vprašanje. Ali se ciprsko predsedstvo zauzima za evropski mehanizem ali za medvladni organizem oziroma mehanizem tukaj je srčika vprašanja. E, vemo, da imamo člen, ki ureja policijsko sodelovanje, ampak po Lizbonski pogodbi Schengen ni več medvladna tema, to je evropska tema. Zato je. Eh, Izbira člena 70 neprepričljiva za parlament. Ne želimo si medvladnega sistema ocenjevalnega mehanizma za Schengen. Želimo si evropski sistem in zato se tudi zauzemamo. Zato prosimo tudi vas. Svet se mora odločiti, ali eh, bo zaupal v parlamentu ali ne, ker eh, če nam ne boste zaupali, tudi mi ne bomo zaupali vam. In brez takega okolja zaupanja ne bomo uspeli na področju uh, svobode, varnosti in pravice. To je problem. Morate se odločiti, kaj si želite v času vašega predsedstva. In uh, tudi vaš pomen bomo potem sodili potem, ali boste pomagali rešiti to, ta problem ali ne. Hvala, zdaj pa gospa Keller, izvolite. Najlepša hvala, ker se lahko dejansko uh, takoj navežem na to. In sicer na Schengen. Ni samo dansko predsedstvo menilo, da bi parlament morali izključiti. To je bila enotna odločitev in vse države članice so volile oziroma glasovale proti Evropskemu parlamentu. Uh, Eh, niso bili samo danci, tisti so pa oni prenesli sporočilo. Eh, zanima me, kakšni bodo vaši naslednji koraki na tem področju. Rekli ste, da blokado lahko odstranimo, ampak eh, blokade ne moremo odstraniti, če ne bo eh, nekakšne ponudbe. In kako si vi prizadevate za kompromis? Pa še azilni sistem, strinjam se eh, s tem, kar je bilo rečeno, solidarnosti, s tem nimam problema ampak eh, moramo imeti tudi solidarnost z ljudmi, ki si želijo mednarodne zaščite. To moramo zagotoviti. Zagotoviti moramo tem ljudem mednarodno zaščito. Slišala sem veliko pritožb strani eh, prosilcev za azil na Cipru, ki jim niso zagotovili njihovih pravic. In uh, trdno sem prepričana, da se boste ukvarjali tudi s tem. Prizadevali si boste verjetno za zaščito. Uh, pravic migrantov v azilnem sistemu, treba je zagotoviti temeljne pravice, tudi pravice postopkov. Omenili ste dialog s tretjimi državami. Eh, kaj predvidevate na tem področju? V preteklosti smo imeli dialog z Libijo, ki pa je vodil v kršitev človekovih pravic. Upam, da ne boste ponovili iste napake, kot se je že zgodila ampak kakšno sodelovanje si predstavljate, s katerimi državami in uh, na kateri osnovi? Hvala. Zdaj pa gospod Papa Nikolav. Hvala, gospod predsednik. Eh, dobrodošli, eh, ministrica Maro in minister Lukas in hvala za vašo predstavitev. Želim vam vse najboljše in uspešno predsedovanje. Prihajate na to funkcijo v zelo problematičnem in težkem obdobju. E, dovolite, da vas najprej vprašam. Na področju e, PNZ in pri vprašanju migracij bi naj vse skupaj oblikovali bolj e, prijazno za uporabnike in države članice bi naj ustrezno uporabile sredstva, ki so na razpolago. Imamo veliko primerov, da ne moremo ustrezno uporabiti eh, ta sredstva ali imate namen, da to uredite v ustreznem uh, načinu. Na to uh, zadnja vlaga na Cipru je um, pravzaprav eh, samo delno nekaj storila pri integraciji eh, beguncev in azilantov. Eh, imamo vedno razprave o vprašanju um, zakonitega um, migriranja in ali imate kakšne načrte in ideje, eh, da bi razpravo eh, sprožili eh, tudi na področju integracije v času svojega predsedovanja. Gospod Malinov, hvala predsednik zelo na kratko bom vprašal. Eh, vprašanje, ki ga lahko pričakujete eh, od bolgarskega ali pa romunskega predstavnika. Eh, gre za vprašanje eh, pristopa Romunije in Bolgarije eh, v Schengen. O tem se je že veliko razpravljalo in tudi veliko storilo. In, ampak proces je dolg in zato vas sprašujem prvič, kakšna je vaša evalvacija položaja vsaj v tem trenutku in ali imate posebne načrte, posebne specifične pobude, na osnovi katerih mislite delovati pričakovati. Veste, da imate polno sodelovanje bolgarskih članov Evropskega parlamenta, torej poslancev in tudi eh, našega odbora. Tako da vam zaželi, lahko zaželim veliko uspeha v vašem uh, predsedovanju. Oba ministra boste sedaj povedala nekaj besed. Ministrica Mauro je prva. Da, gospa Keller, lahko vam zagotovim, eh, da za nas uh, je to pogoj um, brez uh, pogoja, da bi uh, varo, zaščita bila čim višja. Uh, seveda pa imamo pri tem uh, različne parametre. Zaščita oseb, ki potrebujejo našo zaščito, je za nas eh, gotovo najpomembnejši kriterij. Eh, to velja tudi za našo politiko eh, na področju notranjih zadev. Eh, seveda pa pri tem tudi razumem, če pravite, da je sistem azila v celoti pod pritiskom in tudi migracija kot taka izvaja pritisk. Morda lahko pride do napak, obstojajo vrzeli v tem sistemu. Toda, Gotovo to ne bo imelo vpliva na našo dejavnost na področju azila in migracij, eh, ki smo si jo, ga zastavili v času ciperskega predsedovanja. Seveda računamo tudi na sodelovanje z vami. E, sedaj pa o dialogu z državami, e, odkudar begunci oziroma aziranti prihajajo. E, za migracijo in mobilnost potrebujemo ustrezen pristop, ki izhaja tudi iz sklepov sveta. To je bilo pred kratkim tudi napisano. E, to so osnove za naš e, prihodni napor. E, tukaj je zlasti pomemben dialog z Marokom in Tunezijo. Kajti ta dialog je že delno razvit. Ne gre samo za ponovni sprejem, pač pa gre za vrsto drugih ukrepov v zvezi s tem. E, to so ukrepi, ki so po našem mnenju e, ukrepi, ki pač koristijo tako državam izvora, kot tudi Evropski uniji. Gospod Papa Nikolao, e, že prej sem omenila, kako pomembno je za nas, da, da sledimo temu cilju. Integracija če naj bi bila uspešna in če je uspešna, prispeva gospodarskemu razvoju in pa tudi um, socialni plati v državah, spremnicah. Uh, e, pa e, to tudi koristi izvornim državam. Uh, pod, uh, v obdobju ciperskega predsevanja želimo te vidike uh, Eh, ustrezno razdelati. Mislim, da je to tudi nujno potrebno, kajti zaradi gospodarske krize eh, prihaja vse bolj do izrazov eh, sovražnosti do tujcev in rasizma. Moramo se vrniti Eh, k najpomembnejšim danostim v praksi. In eh, ni dovolj, da se eh, naslonimo samo na politične izjave. Treba se tudi obrniti na lokalne organe, kajti tam se dogaja dejanska integracija. Predvidevamo tudi ustrezno srečanje, kjer bi naj lokalni organi izvedeli več o tem, tudi Nevladne organizacije lahko pri tem storijo veliko, da bi pač eh, primerno poskrbeli in pomagali eh, na področju integracije. Vprašanje je seveda tudi, kako obsežna in usklajena eh, je lahko ta zadeva in ta okvir. Migrante želimo vključiti v državi sprejemnici, v samo družbo. Eh, zelo mm, z velikimi pričakovanji pravzaprav eh, gledam na to prireditev. Mislim, da bo to prispevek eh, k temu, razrešitvi tega težkega eh, problema. In sedaj ima minister Luka eh, možnost za zadnje besede. Tudi sam bom zelo na kratko spregovoril, gospod predsednik, kajti eh, ne želim ponavljati zadev v zvezi z Schengenom. Znova bi želel povdariti, da oba osnutka Eh, govorita eh, in želita krepitev mehanizma evalvacije eh, Schengena. Mm, in pri tem je komisija zlasti tista, ki bo veliko morala storiti. S tem se zagotavlja tudi, da Evropska unija dobi ustrezna sredstva, da bo tudi zaščitila prosti pretok in zagotovila prosti pretok. To je tudi naloga, eh, ki ga je eh, dalo srečanje na vrhu samemu eh, svetu in svet je tudi deloval v tem smislu. Mislimo, da je obravnava teh dveh zadev kot del svežnja gotovo nekaj, kar bo prineslo dodano vrednost. Obenem pa. Uh, lahko zagotovim, da bomo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom tudi uh, v celotnem obdobju našega predsedovanja in to na konstruktiven način. Upam, da bomo lahko skupaj s tem ustvarili eh, temelje za eh, skupno eh, stališče in bomo lahko dela razvijali naprej in naše dejavnosti. S tem lahko tudi zagotovimo, da bodo te teme kmalo zaključene, te zadeve razrešene in bomo imeli boljše oblike evalvacije za Schengen. To je zadeva, ki nam vsem leži na srcu. Kar se tiče Romunije in Bolgarije, lahko rečem, da je vključitev teh dveh držav v šengenski eh, prostor zadeva, eh, ki je za cilj eh, Trsko predsedovanje pomembna, eh, predvsem mm, eh, Aki in eh, prenos, prevzem Akija tako v Romuniji in Bolgariji je za cipersko predsedovanje pomembno. Evropski vrh je tudi tako sklenil, to bomo tudi ustrezno nadzirani tudi na področju PNZ. Šengenski prostor eh, želimo uspešno razširiti tudi na Romunijo in Bolgarijo. Zastopamo mnenje, eh, da eh, ni več pravnih ovir, mm, da pa je treba. opozoriti na to, da ni povezave med ustreznimi nadzornimi mehanizmi za Romunijo in Bolgarijo in razširitvijo Schengena sicer um, so bili ostali ločeni mehanizmi nadzora, da bi se uh, borili proti um, Eh, proti zlorabam in pa ustrezno zagotovili izvajanje eh, vsega, kar je zaželjeno. Hvala lepa obema ministroma, eh, hvala za vso razpravo, ki je potekala predsedstvu, novemu predsedstvu, ciperskemu predsedstvu. Želimo obilo uspeha, vse najboljše pri vaših nalogah in upamo, da bomo lahko uspešno nadaljevali to sodelovanje. Očitno bi poslanci želeli prispevati prispevati svoj del. Hvala in sedaj se začenja eh, sestane koordinatorjev. In minuta premora, da se, bodo ministri lahko, se bosta ministra lahko poslovila.